najpomembnejših skupin tukaj v parlamentu, zahvaljujoč podpori skupin. Upam, da bomo lahko jutri sprejeli to poročilo. Hvala. Ja bih eh, ocenil uh, vaši spravu, a jenom pridal. Hvala lepa. Hvala poročevalcu. Ko sem bil član sveta Evrope, želim povedati, da smo govorili o nasilju na no, stadionih in mislim, da so nekatera poročila, ki jih je sprejel svet Evrope, um, uredna branja in mislim, da bi lahko obogatila naše prispevke v zvezi s tem. Hvala lepa, s tem je razprava o tem poročilu. Konec in sedaj zadnja točka na dnevnem redu, enominutni govori. Minut. Prvi je gospod Kukan, minuta. Pekne, pan predsedavci, EU je. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija se zanaša na skupne vrednote obveznosti in pravice. To je bila zamisel, ki je utemeljila Evropsko unijo in samo tako lahko nadaljujemo svoje delo. Zato je Mačarska ključen partner. Di, ta partner je prav tako dejal, da so člani Evropske unije. Ključno pa je zagotoviti, da bo to dejansko tudi veljalo. Trenutno poteka za Mačarsko razprava, eh, razprava o neodvisnosti nacionalne banke in drugih zadev. Obstajajo tudi drugi problemi, naprimer problem na področju demokracije, človekovih pravic in tako naprej. Ne smemo dovoliti, da bomo te vrednote spodkopali. Prepričan sem, da si vsi želimo, da bi Mačarska bila močan partner, ki spodbuja in podpira skupne vrednote in upam, da bo to upoštevala tudi Mačarska. Hvala. Ivan. Hvala lepa. Naslednji je gospod Ivan. Minuta. Pan Ivan, jedno minutovi. Gospod Ivan, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči opozarja na to, da dan danes govorimo o dveh zelo pomembnih pogodbah akta in pogodba o stabilnosti. Ti dve pogodbi lahko vplivata, zelo vplivata na ljudi. V bližnji prihodnosti bomo sprejeli zelo stroge ukrepe, ki bodo vplivali na zasedno življenje evropskih državljanov in na delovna mesta ter standarde državljanov. Države v Evropski uniji pa obstajajo v katerih o teh pogodbah sploh ni potekala javna razprava. Voditelji držav v nekaterih državah nikoli niso razpravljali o tem z nacionalnimi parlamenti. Nihče v Romuniji ne ve, kaj akta sploh pomeni ali kaj je pogodba za stabilnost. To ni demokracija. Če želimo končati krizo in če želimo imeti združeno Evropo, moramo zaščititi demokratične vrednote. Hvala. Hvala, gospod. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Med 60 in 80 leti v prejšnjem stoletju je bilo veliko otrok ukradenih. Številne matere so dobile žalostno novico, da je njihov otrok umrl. Izdan je bil, eh, izdano je bilo potrdilo o smrti. Imeli so tudi pogreb, ampak dejansko so dojenčka ukradli in ga prodali. Samo v Baski je 600 otrok tako izginilo, več grobov so že odprli in vsi so prazni. Samo organiziran, organizirana mreža bi lahko bila izvedla ta zločin in te zločine. Formalne pritožbe so prej eh, zatirali določeni ljudje so s tem pri tem ustrali in sedaj že zahtevajo kompenzacijo. Nekateri so sprožili na tisoče dram v ljudeh, zato vas eh, žrtve prosijo za podporo. Upamo, da bomo tako lahko razkrili to temno poglavje v zgodovini Španije. Hvala. Hvala, naslednji gospod Tremopolos. Tu, daljši pan Tavareš ni prisoten, zato je naslednji gospod Tavares, ki ga prav tako ni tukaj, zato je naslednji gospod Ferreira. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podatki Eurostata o brezposelnosti kažejo, da Evropski uniji gre zelo slabo. Tudi politike so slabe. Imamo 14 odstotkov brezposelnosti, 31 odstotkov mladih na portugalskem je brezposelni in to je najslabša številka v zadnjih 38 letih na portugalskem. To so dramatične posledice vrčevalnih programov v Evropi. Več recesije, več brezposobnosti, napad na javne storitve, kot je promet, zdravje in druge strateške sektorje gospodarstva. To pomeni več neenakosti in več revščine. To kaže tudi, kako prazna je ta retorika, ki jo slišimo na zasedanjih Evropskega sveta, se, ki se je odvijal tudi v začetku tega tedna. Poglejmo si, kaj nas čaka leta 2012. Evropska unija postaja vse šibkejša zaradi dolga in zaradi tega, kako katastrofalno se odzivamo na to z varčevalnimi ukrepi. To je katastrofalno stanje in mislim, da moramo najti rešitev. Hvala se, da je gospod Šobro. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 18. novembra sem komisiji poslal vprašanje v zvezi z akto. To zadeva eno zelo pomembno vprašanje. Tudi javno razpravo smo imeli o tem na polskem prav tako. Na to sem vprašal, ali je akta v skladu z eh, temeljnimi pravicami. Torej, z pravicami in pristojnostmi evropskih državljanov. Gospod Tehuht je odgovoril, dejal je, da je akta v skladu z evropsko zakonodajo. In citiram, da je v skladu tudi z pravnimi eh, zakonskimi akti in z listino temeljnih pravic. 22. novembra je sodišče podalo sodbo, v kateri je navedlo, da je zadeva drugačna. Akta, vsaj določen vidik akte, ne spoštuje vseh človekovih pravic, ki jih zagotavlja Evropska listina in to moramo razjasniti. Hvala lepa, sedaj pa gospod Hartong, ki ga ni, torej gospod Bine, ki ga prav tako ni, zato gospod Sikerski. Rynkowo bogaty w różne. 2012 je leto, ki je zelo pomembno za Evropsko unijo. Naprimer, imeli bomo fiskalni pakt in še naprej bomo izvajali svoje prizadevanja proti krizi in smo na zelo ključni točki za to, da izpeljemo ustrezne ukrepe, za to, da Evropsko unijo popeljemo na pravo pot gre tudi za to, kako bi lahko reformirali skupno kmetijsko politiko. To je ena od politik, ki so zelo pomembne za Evropsko unijo. Veliko tukaj je ključnega pomena. Govorimo o tem, kako lahko zagotovimo ustrezne cene živil, kako lahko zagotovimo tudi ustrezne prihodke za kmete. Mislim, da se moramo boriti proti lakoti. To je bil eden ključnih ciljev Evropske unije. Imamo 50 let izkušenj z skupno kmetijsko politiko in to so zelo bogate izkušnje. Imeli smo konferenco, imeli smo tudi informacijsko kampanjo. Skupna kmetijska politika mora biti namenjena in ustrezno oblikovana tudi za prihodnje leta. Hvala. Madam Flašikova. Hvala lepa, <clears throat> gospa Flašikova ki je ni. Potem pa gospod Kortes Lastra. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Teka. Je napovedala, da bo odpustila zaposlene v Kantabriji. To bo prizadelo tudi nadaljnih 500 delovnih mest strani dobaviteljskih podjetij. TK, ta koncern, pa ni podal nobene obrazložitve. Gre za to, da se bo podjetje preselilo v tretjo državo. Prosim Evropsko komisijo, da Kantabrijo in pa špansko vlado pripomore k temu, da naj ustavi zapiranje podjeb in da je treba tudi na evropski ravni eh, ukrepati. Naprimer bi morali delavci dobiti očkodnino iz evropskih skladov. Takih tragedij si Španija ne more več privoščiti, kajti v volivnem eh, boju so si politiki zavezali k temu, da bodo delovna mesta ohranjali na kraju samem, kajti to je zelo pomembno za uh, celotno regijo in državo mr president na irskem nam pravijo da a, bomo z fiskalno pogodbo rešili sedanjo krizo in se izognili prihodnjim. Irska pa od leta 2008 ni nikoli prekršila pakta stabilnosti in rasti. Torej, mi smo se držali pravil ampak eh, očitno nas to ni rešilo pred krizo. Leta 2007 smo imeli 30 odstotno odstotni primankljaj, potem pa je to um, poraslo na 145 odstotkov in nobena država ne more preživeti takšnih ravni eh, zadolženosti. Sedaj varčujemo, ampak eh, rešili smo banke. Pa vendarle so nam dejali, da eh, noben ukrep ne bo rešil krize. Upam, da mi eh, nikoli več ne bo treba reči eh, sledečega. Evropa lahko stori mnogo več za se in za Irsko. Hvala lepa. Sedaj pa gospod. Dobrigado depois de berlim ter imposto a greve portas hvala lepa sedaj je uh, v grčiji usilen tehnokrat kot ministerski predsednik sedaj pa uh, je tukaj še finančni minister iz evropske unije In to je najhujše, kar se lahko zgodi eni državi, kajti to je ponižanje v Sovjetski uniji pod Brežnevom so imeli rek. Češ, da je vlak revolucije izgubil lokomotivo, potem pa bi morali potniki nadomestiti lokomotivo. Seveda je lahko vlak zelo počasi napredoval. Toda videti je, da so v Grči izstopile vodilne osebe in sedaj lokomotivo vodijo evropejske vodilne osebnosti. Vse skupaj pa gre zelo počasi. Enkrat bomo morali pogledati tudi preko trgov. Hvala lepa, gospod Papa Nikolav. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ni mi treba spominjati na to da bodo naslednji dnevi oziroma naslednje ure odločilne za učinkovito rešitev eh, grške krize. Naj spomnim na to, da je treba v tem težkem trenutku v resnici storiti vse po svojih najboljših močeh, da bomo krizo rešili. In to velja tudi za Evropsko centralno banko. Ta mora končno sprejeti ukrepe. tako da bomo znižali dolg. Kar se tiče grških obveznosti. Ne zahtevam tega, da bi se morali povsem odpovedati dolgovom. 75 odstotkov je nakupna cena in če sedaj zahtevate vrnitev odstotkov, je potem to dobiček ali ne? Hvala lepa. Alaja Sandar je naslednja govornica. Hvala lepa, gospod predsedajoči. V Španiji je podjetje propadlo iz danes na jutri. To je podjetje, ki. Uh, zaposluje veliko podjetij, to je eh, veliko eh, oseb, to je Spain Air. Ta bankrot eh, ima številne žrtve. Celo komisija je sedaj obtožena, da je odgovorna pri tem. Komisija bi morala omiliti posledice bankrota, tako da bi zaščitili tudi delojemalce. Gospa komisarka, potrebujemo zakon, ne samo prostovoljnih dogovorov in poskrbeti moramo za to, da bomo zaščitili potnike in a, zaposlene. Hvala lepa. Pusoj je naslednik, ki dobi besedo. Hvala lepa januarja so šli številni eh, romunske prebivalci na ceste in tam ustrajajo. Ne moramo biti indiferentni do krize, kajti ti ljudje želijo živeti v državi, kjer niso volitve prirejene samo zato, da bodo podprli uh, eh, stranko na oblasti. Administrativne in teritorijalne oblasti niso prilagojene političnim tukaj. torej, državljani ži, želijo živeti v državi, kjer se zdravstveni sistem ne spremeni čez noč in živijo želeti v državi, kjer nekdo ne uh, zniža eh, plač za en odstotek, da bi potem za isti odstotek uh, zvišali stroške za uh, storitve. Želimo spremembi to takoj. Gospod Majer. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Naj opozorim na sledeče kaj pomeni varčevalna politika za nekatere eh, države članice, zlasti za Španijo. Pomislite na avtonomne regije, ki zelo krčijo izdatke za izobraževanje in zdravstvo. To zelo eh, niža standarde v zdravstvu in šolstvu. Številne eh, storitve se privatizirajo in to je nesprejemljivo. Pomislite naprimer na Katalonijo. Ta hip se tam poskuša enostavno odpraviti osnovno zdravstveno zavarovanje in eh, ljudje že 97 dni protestirajo proti temu. Namreč, da bi zaprli zdravstveni center tam. Prebivalstvo se zauzema za nekaj, kar je v njihovih očeh njegova eh, lastnina in to je zdravstvo in izobraževanje. Hvala lepa, gospod Nikolasko. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Danes jutraj sem prebral časopise in bil in eh, našel sem eh, ksenofobni prispevek eh, kandidata v francoskih volitvah. On ta v tem prispevku žali Romunce, Romunc, Romune in tu je rečeno, bojite se eh, romunskega eh, božička, kajti lahko bi ukorakal vašo hišo in vam odpe, odnesel televizijo. In to je želitev za ljudi, ki so vedno podpirali Francijo in francoske vrednote. Vodja nacionalne fronte v Franciji je to kritiziral in eh, to pričakujem tudi od drugih članov nacionalne fronte. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Hretov. Hvala lepa. Politični položaj v Romuniji je takšen, da se krši pravna država. V zadnjih letih so se stvari samo še poslabšale. In posledica tega je ta, da ljudje protestirajo na ulicah, kajti sedanja vlada je grozna, prezirala je želje državljanov, obšla je parlament, Poskušala je odpraviti politični pluralizem, ustvarila je nove politične stranke za svojo lasno podporo, ki jih nikoli ni nihče izvolil. In posledica je ta, da se je opozicija odločila, da ne bo eh, sodelovala pri parlamentarnih razpravah, kajti ustavne pravice eh, niso eh, izpolnjene. Želim, da se romunska vlada vrne k civiliziranemu političnemu vedenju. Gospa Ojoland. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Eh, prejšnji teden smo doživeli kibernetski napad. Potem, ko je Evropska unija podpisala eh, trgovinski sporazum eh, na japanskem, bizarno se mi zdi, da so Evropska unija in pa 22 držav članic podpisale akto, preden bi eh, upoštevali skrbi državljanov, kot bi bilo to prav v skladu z demokracijo. Zato prosim Evropsko komisijo in države članice naj okrepi prizadevanje, da bi sporočili akto državljanom, tako da bi dobili njihov konsens. Zagotoviti nam je treba, da akta ne bo kršila eh, temeljnih eh, pravic glede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 mađarske ustave smo slišali številne kritične glasove tudi v Evropskem parlamentu. Ne bi se rad odzival na te kritične glasove, kaj ti kritiki pogosto ne vedo, kakšen je vsak dan na mađarskem in kakšni so mađarski zakoni. Sem eh, predstavnik mađarske manjšine v Romuniji in eh, spremljam tudi romunsko politiko, pa tudi politiko Srbije, Mađarske in Romunije. Kolegice in kolegi, če vas skrbijo pravice manjšin, potem Naj vas znova opozorim na jezikovni zakon, zakon na slovaškem in pa tudi na okoliščino, da so številni ljudje izgub, na slovaškem izgubili državljanstvo, čeprav to ni v skladu za slovaško ustavo. Opozarjam vas tudi na položaj v Romuniji, kjer se kršijo zakoni o izobraževanju. Kajti prepovedano je, da bi manjšine eh, ustanavljale univerze. Torej, ne osredotočimo se samo na eno vlado v Evropski uniji. Hvala lepa, sedaj pa uh, Diaz de Mera Garcia, ki ga ni z nami. To pomeni, da je naslednja gospa Basesko. Hvala lepa. Naj opozorim na tragične nesreče, ki jih eh, v Bruslju niste opozabili. To je, eh, tragedija se je zgodila v eh, separatistični regiji Transnistriji. 18-letnik je bil ubit na checkpointu in ubil ga je ruski vojak, član mirovniških sil. To je izvalo šok v, med prebivalstvom. Ta tragedija nas spominja na To, kaj se dogaja pred vrati Evropske unije, to je zamrznjeni konflikt, kjer nismo našli rešitve. V Transnistriji se eh, eh diskriminirajo eh, eh, Romuni. Sedaj naj bi eh, te mirovniške enote postale civilna enota. Mi zahtevamo od Evropske unije, da zauzame bolj strogo stališče pri iskanju rešitev. Hvala lepa, gospod Tekal. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Medoladna pogodba, ki so jo 30. Mm, januarja podpisale države Evropske unije, naj bi pomenila več fiskalne discipline. To naj bi spodbujalo razvoj gospodarstva. Število romunskih eh, družin, ki so izpostavljene revščini, se je povečalo zaradi sprejetih vladnih odločitev. To je ista vlada, ki je sprejela tudi, naprimer, zakon o eh, zaposlovanju ali pa izobraževanju, tako da se je obšlo parlament in vlada je skušala tudi spremeniti datum volitev. Zato so se romunske državljane odločili, da bodo izrazili svoje skrbi, odšli so na ulice in ljudje zahtevajo nekaj bistvenega že tedne. Eh, Romuni želijo zaupati politikom in demokraciji. Tako kot evropski državljani, tudi romunski državljani ne pričakujejo samo eh, vrčevalnih ukrepov, zahtevajo, da se demokracija spoštuje in da se družba razvija. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Tökeš. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Pred dvemi leti je plenarno zasedanje z veliko večino sprejelo resolucijo o prepovedi cianidov v rudništvo. Toda kljub temu se je obšla demokracija in sklicevali so se na nacionalne pristojnosti. In Evropska unija še vedno ne more prepovedati to vrstne tehnologije. V Romuniji je prišlo do protestov, pa vendarle napreduje a, eh, dovoljenje v Roziji Montani. Videti je, da bo to dovoljenje izdalo. 30. Eh, januarja leta 2000 je prišlo do nesreče in a, eh, takrat sem, bila, sem bil poročevalec. In prosim, da predsednik parlamenta eh, reče dobro besedo pri komisiji in v Romuniji, zaradi tega, da bo ta resolucija tudi sprejeta. Kajti, če bi ta gigantski projekt dejansko realizirali, bi to pomenilo, da bi ustvarili ekološko eh, jedrsko bombo. Eh, Pozročili bi katastrofo v Romuniji in na Mačarskem. Hvala lepa în acest moment la bucureti temperatura se apropie de douăzeci de grade celsius. Temperatura so parle na minus 20 v Romuniji. Ampak vendarle ljudje še vedno protestirajo. Protestirajo že tedne. In isti položaj je tudi v drugih romunskih mestih. Ti ljudje ogrožajo svoje lastno zdravje, zato ker imajo dovolj poniževanja, strani eh, vlade. Obupani so, kajti eh, nimajo več pravic in imajo občutek, da jih politiki prezirajo. Od obupa, večje od obupa je samo njihova odločenost. Več kot 90 odstotkov prebivalcev si želi, da bi vlada in predsednik odšli. To, da vlada posega po nedemokratičnih a, a, ukrepih, želijo spremeniti volivne zakone in pa datum volitev. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Zaborska je naslednja govornica. Ponudim si dovolim informovati Evropski parlament, že pred nekaj želim sporočiti Evropsko parlamentu, da je umrla gospa Van Vosve, nizozem, uh, uh, nizozemčanka in bila in zahvaljujoč njeni pobudi je bil inštitut, je bil ustanovljen inštitut za socialne znanosti. Gospa Devos je imela stike z Združenimi narodi in zahvaljujoč njej imamo poročevalca Združenih narodov za revščino. Dala je pobudo za ustanovitev odbora, še preden je obstajala medvladna skupina. Misliti moramo na to, da je skrajna revščina v Evropski uniji in posod drugot po svetu kršitev človekovih pravic. To je za vse nas izjev. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Tanašesko. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea publică... De... Hvala, predsedujoči. Včeraj je bila organizirana javna razprava v Evropskem parlamentu v zvezi eh, s hudimi kršitvami državljanskih pravic eh, v Romuniji in eh, prislužilo je veliko romunskih državljanov v tej razpravi. Ta dogodek so organizirali eh, skupina SD in ALDE, EPP, pa je tudi zastopalo nekaj evropskih eh, poslancev, ki pa zastopajo vladajočo stranko. Uh, Njihov edini trud je bil v tem, da preprečijo pošteno razpravo in da zavlačujejo z razpravo, s tem, da vse skupaj zavajajo s popolnoma nepomembnimi temami, ki nimajo nikakršne povezave z osnovno in poglavitno temo razprave. No, vendarle je še enkrat eh, Evropski parlament dokazal, da je ustanova, ki ne tolerira takega ravnanja in tako njihovo vedenje bilo takoj sankcionirano. Zaradi tega bi sedaj izkoristil priložnost, da se zahvalim vsem poslancem, ki so sodelovali v tej razpravi in jim zagotovil, da se bodo romunski državljani še nadalje borili za državljanske pravice v Romuniji. Gospod Kelly, da, končno, hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, Moja tema je varnost na morju. To je zelo pogost, pogosta tema pri nas doma, tudi v mojem volilnem okrožju. Varnost v pristaniščih, glede na pogoste nesreče, katerih ena se je zgodila nedavno in zato tudi razumemo druge pomorske države, ki se jim dogajajo podobne zadeve. Isto nas žalosti tudi eh, nesreča, italijanske turistične ladje. Zanima me predvsem to, kako bi lahko zadeve pogledali širše in upeljali drugačne, boljše prakse, boljša varnostna pravila in tudi poskrbeli za to, da jih vsa plovila upoštevajo. Pred nekaj leti smo imeli že podobno nesrečo, ko je uh, bilo več kot tisoč žrtev na eni ladji, sedaj je bilo spet podobno. Hvala lepa in sedaj še zadnji govornik za danes, gospod Kurski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, ker ste mi dali besedo. Danes smo že slišali nekaj o akta sporazumu. Ne vem, gospod predsedujoči, ali govorite meni? Torej, sedaj se nahajamo v odločilni fazi. Govorimo torej o akti, tukaj v tem Evropskem parlamentu gre za razhajanje mnen, ne poznamo vseh podrobnosti in to je tudi logično imeli smo tudi žrtve eh, kibernetskega napada tukaj v Evropskem parlamentu, tudi sam sem bil med njimi. Eh, šlo je za zelo hitro kopiranje mojih zaupnih dokumentov, pa vendarle sem proti temu sporazumu akta, ker ni pravičen, ni pravičen do nikogar in. Eh, samo ustvarjamo veliko represijo preko interneta. To ogroža tudi eh, vse naše državljane in veliko mest na Polskem se je že uprlo. Veliko je tudi uradnih predstavnikov, ki so se že uprli proti temu. treba se je torej znova zauzeti za pravico eh, do svobodne uporabe interneta brez ogrožanja zasebnosti. Hvala lepa, pravi predsedujoči. Žal vas prej nisem videl, ker ne sedite na svojem mestu. No, ampak glede na to, da sem se jaz zmotil, ker predsedujem prvič, boste sedaj dobili na voljo eno minuto. demokracijo. Hvala lepa. Demokracijo in človekove pravice sta pojma, ki jih tukaj tako pogosto omenjamo. Trojka v Grčiji, pa eh, za nove kredite zahteva nove ukrepe. Več sto tisoč uslužbencev v javnem sektorju naj bi odpustili, tudi plače naj bi bile nižje in tudi kolektivne pogodbe bodo tako krščene. To, kršene. to so kršitve listine o temeljnih pravicah, listine o človekovih pravic. To je proti zaščiti delavcev in tudi to so temeljne človekove pravice. Gospod predsedujoči, s tem bomo uničili družbeno sestavo v Grčiji. Če bo to uvedeno, bo to škodilo Grkom, ne bomo mogli Grkom več pogledati v oči, če bomo to sprejeli. Hvala. Podjekovati pani komisar, tako dolgo vydržela. Chtěl bych pod... Hvala lepa, hvala tudi vam, gospa komisarka, ker ste ostali z nami tako pozno. Eh, Predsedujo